Dobar dan. Začenjamo z zasedanjem. Naj najprej izrazim dobrodošlico predstavnikom sveta in komisije. Na prvi točki dnevnega reda imamo izjave o, izjavi o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in tako bi kar takoj dal besedo ministrici Tuperajnen v imenu sveta. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci. Znova smo se zbrali, da razpravljamo o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Gre za nesrečno situacijo. Veliko državljanov in podjetij še vedno trpi zaradi negotovosti, ki jih povzroča brexit. Julija je Združeno kraljestvo dobilo novo vlado in novega ministerskega predsednika. Žal pa postaja vse jasneje, da se s tem situacija nikakor ni razjasnila, niti pogajalsko stališče Združenega kraljestva. Ko pridemo do najtežjih vprašanj, kot je recimo irska meja, Združeno kraljestvo ni pripravilo nobenih novih konkretnih predlogov. Celo več, mnenja v londonskem, v britanskem parlamentu ostajajo razdeljena in nobeno izmed mnen ni prejelo večine. Britanska vlada pa še vedno ustraja pri svojih rdečih linijah. 31. oktober se zelo hitro bliža in tako smo soočeni z več, ne manj negotovosti. Vendar pa nas to ne bi smelo odvrniti od naših prioritet, ki so urejen izstop in konec negotovosti, ki jih povzroča Brexit. Upam, da do urejenega Brexita še vedno lahko pride in zato smo Združeno kraljestvo prosili, da pripravijo konkretne in natančne predloge glede tistih eh, točk, ki so še vedno ovira. Torej, eh, kar zadeva mejo med Irsko in Združeno, Združenim kraljestvom ter velikonočni sporazum in zaščita integritete notranjega trga. Zadnji dogodki v Westminstru in pozivi k še eni preložitvi roka otežujejo situacijo. Težko je predvideti, kako se bo vse skupaj izteklo. To je treba priznati. In vse očitneje je, da bo morda lahko prišlo do trdega brexita 31. oktobra. Britanska vlada še naprej ponavlja, da so pripravljeni oditi iz Evropske unije brez dogovora. In zato, gospe in gospodje, je treba okrepiti prizadevanja za pripravljenost na takšno situacijo na evropski in nacionalni ravni v tesnem sodelovanju med državami članicami in s komisijo. Pričemer se je treba opreti na zadnji svežen ukrepov, ki jih je pripravila komisija in tiste ukrepe, ki so že bili sprejeti. Ob začetku novega institucionalnega cikla bo tako naša agenda še bolj natrpana. Smo pa prepričani, da lahko dosežemo dobre rezultate, če bomo sodelovali. To me opogumlja. Hkrati pa me opogumlja tudi hitrost, s katerimi sta naši instituciji dosegli dogovor, prejšnji dogovor na naši strani glede Brexita oziroma naše stališče. Mi smo pripravljeni na to, da bi sprejeli zadnji svežen ukrepov za nujne razmere pravočasno. Kakšno bo izhodišče za prihodnje odnose? To bo v veliki meri odvisno od tega, ali bo Združeno kraljestvo izstopilo z dogovorom ali brez njega, ampak na vsak scenarij se je treba pripraviti. In treba je izpostaviti naše ključne prioritete, ki so zaščita državljanskih pravic, spoštovanje finančnih obveznosti Združenega kraljestva na podlagi članstva v Evropski uniji in zagotovilo, da bo integriteta notranjega trga obstala in da bodo konkurenčne razmere na irskem otoku enake. Negotovost in napetosti, ki nastajajo, pa še naprej preizkušajo našo enotnost in odločnost. In zato je še toliko bolj potrebno na eni strani se upreti skušnjavi bilateralnih dogovorov na sektorski ali nacionalni ravni in na drugi strani izraziti naš skupni namen, da se hitro sprejmejo ukrepi za nujne razmere. Gospe in gospodje, naj zaključim z naslednjim. Obstaja konvergenca med prioritetami sveta in britanskim stališ in stališčem drugih institucij. In tako da hvala še enkrat za pozornost, gospe in gospodje, in se že veselim današnje razprave. E hvala lepa, hvala gospa ministrica. Sedaj pa dobi besedo gospod predsednik Juncker, ki se mu zahvaljujemo za to, da je prisoten v dvorani. Izvolite. Dobr dan. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci. Hvala za vaše povabilo. Vedno mi je v veselje, kadar lahko spregovorim v parlamentu in kadar se lahko pogovarjam s parlamentom. V zadnjih letih je Evropska komisija vedno lahko računala na um, podporo in sodelovanje z vašim zborom in tako smo skupaj opravili zelo veliko dela že. Uh, in moramo ga pa še tudi v zvezi z izstopom Združenega kraljestva. Ta zbor ostaja odprt za sodelovanje z nami, za skupno delo. Z Mišelom Brnjejem sva v ponedeljek skupaj eh, kosila in tudi s mm, eh, predsednikom vlade Johnsonom in verjetno ne boste presenečeni, da nam je eh, predsednik eh, vlade rekel, da si Združeno kraljestvo želi dogovor, ampak da bo na vsak način, v vsakem primeru Združeno kraljestvo 31. oktobra zapustilo Evropsko unijo, ne glede na to, ali bo dogovor dosežen ali ne. To pomeni, da je nevarnost, da dogovora ne bo še vedno zelo realna. Uh-huh. To so moji najboljši prijatelji tukaj, tako da ne bodite presenečeni. No, in to pomeni, kot sem že ravno rekel, da je nevarnost za um, to, da dogovor ne bo še vedno pereča. Uh, To bo izbira Združnega kraljestva, gotovo pa to ne bo nikoli izbira ali odločitev Evropske unije. In zato bi se raje lotil tega, kaj lahko mi storimo, zato da bi prišli do dogovora, ki bi bil po mojem mnenju eh, zaželjen in ki je po mojem mnenju še vedno možen. Morali bi mi ploskati zdaj. Ravno tako ne boste presenečeni, da je glavno vprašanje tukaj vprašanje varovala, backstop. Vsi so že slišali govoriti o tem, vendar pa se vsi ne spominjajo razlogov, zaradi katerih smo se predstavniki 27 držav eh, in Združenega kraljestva dogovorili o tem ta varnostna mreža, to varovalo, je operativna rešitev za praktični problem, ki ga predstavlja Brexit za Irsko, za otok. E, problem, ki ga ne bi bilo, če se vlada Združenega kraljestva ne bi odločila, da bo zapustila Evropsko unijo. To varovalo zasleduje tri cilje. Prvič, da bi se izognili fizični meji na otoku Irske. Eh, da bi ohranili celovitost enotnega trga in mesto Irske znotraj tega trga in tretjič eh, zaščita sodelovanja med eh, severom in, severnim in južnim delom Irske, kar je tudi zagotovilo za mir in stabilnost na Irskem. Mm. Premijeju Johnsonu sem rekel, da nisem nikakor čustveno navezan na to varovalo, vendar pa sem mu jasno dal vedeti, da sem zavezan ciljem, zaradi katerih je bilo to dogovorjeno. In zato sem pozval premijeja Združnega kraljestva naj poda konkretne operativne predloge in to v pisni obliki o alternativnih možnostih, ki bi nam omogočile, da bi te cilje dosegli. Dokler teh predlogov ne bo predstavil, vam ne bom mogel direktno v oči zagotoviti, da eh, smo se realnim problemom izognili. No, ampak kot berete v številnih člankih in še zlasti v britanskem tisku, eh, je bilo naše srečanje prijateljsko, konstruktivno in delno tudi pozitivno. Eh, od jutra do večera delamo na tem, da bi našli tehnične in politične rešitve za to situacijo. Nisem prepričan, da nam bo to uspelo, zelo malo časa še imamo. Sem pa prepričan, da moramo poskusiti. Britanskega premijeja sem prosil, naj predstavi alternativne predloge, o katerih razmišlja, in sem mu predlagal, naj ne politizira pogajanj, koliko je tole možno, med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, pri čemer eh, je Mišel Barnier ter britanski minister zadolžen za Brexit, eh, torej ti dve osebi sta zadolženi za nadaljevanje s pogajanji. predvsem na tehnični ravni. Julija 2016 se je 27 držav članic z, z, strinjalo s tem, da bi bilo uh, napačno, če bi vse naše sile upirili samo v Brexit. Uh, mi se moramo bolj osredotočiti na to, da zagotovimo boljše možnosti za vsakodnevno življenje naših državljanov. In takrat sem tudi uh, podal svoj govor o stanju Unije tu v tem zboru in vam predstavil svoje ideje in predloge za um, prihodnost. Vsi voditelji Evropske unije so ta govor pozdravili in tudi svoje programe so uh, pripravili na tej podlo podlagi. To pomeni, da je 27 držav članic Evropske unije dve, ur, dve leti in pol se pogajalo z Združenim kraljestvom in se uh, skušalo unaprej organizirati. V tem času se je izkazala enotnost in solidarnost med našimi državami in ta enotnost je um, naša, naše najmočnejše uh, orodje. Uh, V tem smislu bomo nadaljevali z našim delom še vnaprej in v tem stilu bomo še naprej vodili našo zvezo. Hvala. Hvala, gospod predsednik Juncker. Sedaj pa dobi besedo glavni pogajalec Mišel Brnje. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. In dober dan vsem. Gospa ministrica, gospod predsednik. Dovolite mi, da dopolnim to, kar je zelo jasno povedal gospod predsednik Juncker. Um, z nekaj elementi v zvezi z dvema ključnima točkama pogajanj v trenutni fazi z Združenim kraljestvom in sicer v zvezi z Severno Irsko in v zvezi s prihodnimi odnosi s to državo, kar je zelo pomembno, saj bomo morali na drugačen način ponovno zastaviti naše partnerstvo s to veliko pri, državo, prijateljico, zaveznico in sosedo Evropske unije, kar bo tudi ostala. Predsednik Juncker je spomnil, da britanska vlada kot glavno zahtevo postavlja uh, ukinitev tega varovala, backstopa, oziroma da, vsaj to, da se ga nadomesti s čim drugim. Uh, Združeno kraljestvo in Evropska unija sta se novembra 2018, torej skoraj pred enim letom, dogovorili o tem, tem varovalu. 28 voditeljev držav članic eh, je to podprlo in tudi vaš parlament. In zakaj je ta tema tako zelo pomembna za vse nas, gospe in gospodje poslanci? Preprosto zato in hudo je, da je zato, ker je ravno Irska država, kjer brexit povzroča največ težav in največ tveganj. To je edino področje, ki, ne edina država, edini kraj, kjer ima Združeno kraljestvo kopensko mejo z, z Evropsko unijo. Uh, situacija je tam specifična tudi zaradi pogosto tragične zgodovine, specifična tudi zaradi danes tega velikonočnega sporazuma, katerega spoštovanje zagotavljata tako Irska kot Združeno kraljestvo. Um, Razlogi za vse to torej niso ideološke narave, nikoli niso taki bili, ampak so povsem pragmatični. Gre za to, da s tem varovalom zagotovimo neke vrste varnostno mrežo, neke vrste zagotovilo, ki bi nam uh, Eh, omogočilo, da bi v vseh okoliščinah zagotovili izpolnjevanje treh zahtev, ki jih je omenil že predsednik Juncker. Mi ne želimo fizične meje na Irske, mi želimo zaščititi velikonočni sporozum v vseh njegovih razsežnostih. Moramo ohraniti celovitost notranjega trga, našega enotnega skupnega trga. Eh, želimo zagotoviti sodelovanje med gospodarstvom Severne Irske in Irske. In eh, tudi ta mapping, ki smo ga naredili skupaj z britansko vlado, kaže, kako eh, je ta načrt deležen podpore na obeh straneh že od vsega začetka. V eh, Luksemburgu je britanski premijer obrazložil, katere so tiste točke v zvezi z backstopom, ki mu niso všeč. Saj ne gre samo za to, ampak mi potrebujemo rešitve, ki so tudi z pravnega vidika lahko izvedljive v tem eh, eh, sporazumu o izstopu, zato da preprečimo morebitne nevarnosti, ki jih Brexit lahko povzroči. To je cilj, o katerem smo se jasno dogovorili z vlado Tereze May. Naprimer, konkreten primer ki ga tudi zelo dobro poznam, glede na to, da sem bil tudi sam eh, nekaj let minister za kmetijstvo in ribištvo. Gospe in gospodje, vse um, žive živali, vsi proizvodi, še zlasti prehrana, ki prihajajo na Severno Irsko iz eh, Velike Britanije, vstopajo ne le na eh, irski otok, torej na irski trg, ampak vstopajo hkrati tudi na poljski, danski ali nemški trg. Meha to je čisto mehanično mm, in takoj se to zgodi. In mi moramo izvajati nadzor, ki je potreben za to, da zaščitimo naše potrošnike, da, zaš da zagotovimo prehransko varnost, da preprečimo uh, Eh, širjenje bolezni živali in tako naprej. Torej gre za naše državljane in za eh, potrošnike, ne samo na Severnem Irskem, ampak tudi drugot, pa tudi eh, v Združenem kraljestvu. Um, to varovalo naj bi zagotovilo vsa konkretna jamstva, ki jih potrebujemo mi in ki jih potrebujejo prebivalci Severne Irske za zagotovitev miru in stabilnosti ter vsakodnevnega življenja na otoku, še zlasti kar se tiče zdravja in varnosti potrošnikov 27 držav članic, varnosti proizvodov, zaščite nacionalnih proračunov, no tudi to uh, je vse povezano z uh, mejami, ki uokvirjajo ta enotni trg. Um, tako da uh, vse pripombe uh, britanskega premijeja o demokratični ali nedemokratični naravi tega varovala smo skušali uh, obrazložiti se na nje odzvati na takšen način. Eh, seveda smo predvideli že kar nekaj določb v sporazumu o izstopu, eh, tudi glede eh, izvajanja varovala, če bi ga morali nekega dne dejansko uvesti. In povedali smo britanskemu premijeju, da smo seveda pripravljeni prisluhniti vsem predlogom se strani Združnega kraljestva, da smo pripravljeni to proučevati noč in dan z namenom, da bi tu prišlo do kakšnega napredka. Še ena ključna tema in na tej točki bom zaključil, gospe in gospodje, pa je naša skupna želja oziroma ambicija po bodočih odnosih ki jih imenujemo strateško partnerstvo. Strateško partnerstvo, ki ga moramo izgraditi skupaj z Združenim kraljestvom za obdobje po Brexitu. To je nekaj, kar se dogaja poleg eh, sporazuma o izstopu. Gre za eh, politično deklaracijo, ki eh, smo jo sprejeli skupaj z Združenim kraljestvom in ki odpira zelo široko pot za sodelovanje na vseh možnih področjih, eh, policijskem, obrambnem, carinskem in tako naprej. Kar se tiče samih gospodarskih odnosov, naj bi to partnerstvo eh, temeljilo na eh, prostotrgovinskem sporazumu. Se pa tu puščajo odprta vrata za še bolj ambiciozno sodelovanje, če za to obstaja skupna volja. Mi to voljo imamo v naših odnosih do Združenega kraljestva za v prihodnost, naprimer eh, neka odprta carinska unija. Torej ta ambicija, skupna ambicija, pa bi morala biti zagotovljena s tem, da imamo na vsaki strani vsi enake možnosti level playing field, kar je zelo tehničen izraz, ki pa za seboj skriva eh, človeške, socialne in ozemeljske eh, eh, dejanskosti, ki zagotavljajo dobro delovanje in sodelovanje na skupnem trgu. Ampak britanski trg Eh, torej Brita, britanski voditelji se sedaj želijo odmakniti od eh, zagotovil Tereze May v zvezi s tem eh, level playing field, torej enakimi izhodišči in možnostmi. Kakorkoli, mi želimo tukaj ambiciozen ekonomski E, ambiciozno ekonomsko partnerstvo, vendar pa, če ga želimo uresničiti, potrebujemo za to v osnovi e, jasna skupna pravila. Torej, kako ambiciozen e, bo ta dogovor o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju v prihodnosti, to bo odvisno od zagotovil in jamstev, ki jih bomo skupaj zapisali in to na področju socialne politike, eh, konkurenčnosti, državnih pomoči in tako naprej. Gospe in gospodje, ti dve temi, o katerih trenutno razpravljamo z vlado eh, Borisa Johnsona, sem želel predstaviti, eh, nekoliko orisati in Zato naj za konec povem še to, zakaj smo si že od vsega začetka želeli urejen umik Združenega kraljestva, kar bi bilo dosti boljše kot izstop brez dogovora. E, in to omenjam zato, ker se sedaj veliko govori o tej možnosti izstopa brez dogovora in želel bi, da nihče od vas ne podcenjuje posledic takega izstopa tudi za Združeno kraljestvo. Ta dogovor si želimo zato, da bi zaščitili pravice 4,5 milijonov eh, evropskih državljanov v Združenem kraljestvu in britanskih državljanov v vseh državah članicah Evropske unije. Želimo zagotoviti prihodnost eh, nosilcev projektov, ki zagotavljajo eh, napredek na evropskih tleh. Želimo zagotoviti mir in stabilnost na Irskem, kot smo že povedali, in na koncu te zelo dolge poti, kot vidite, želimo zagotoviti um, dovolj zaupanja, zato da bomo lahko izgradili takšno sodelovanje, kot smo ga zarisali v skupni politični deklaraciji. Naj vas spomnim, gospe in gospodje poslanci, da tudi pri izstopu brez dogovora vsa ta vprašanja ne bodo kar izginila. Ta vprašanja bodo še vedno pred nami. Vprašanje varnosti državljanov, miru na Irskem, zaščite eh, notranjega trga na Severnem Irskem um, ter vprašanje proračuna. Torej, vsa ta vprašanja bi naj uh, rešili, še preden do tega pride. Torej, posledice uh, izstopa brez dogovora so brezštevne in pogosto se podcenjujejo. To bi želel tukaj poudariti. Posledice bodo velike na vseh področjih, na pravnem, na človeškem, gospodarskem in tako naprej. In to bi želel, da zapišete tudi v vaši današnji resoluciji. Uh, Skoraj um, tri leta po uh, odločitvi o izstopu mislim, da se ne smemo delati, da pogajamo. Mislim, da se pogajamo. Mislim, da moramo nadaljevati ta postopek iskreno, pošteno, uh, Eh, odločno in predvsem zelo pregledno napram vsem 27 državam članicam, v imenu katerih se pogajamo. To moramo še naprej voditi v okviru dialoga ehm, znotraj Brexit Steering Group in zato se vam zahvaljujem, vašemu parlamentu. Ehm, takšno sodelovanje, kot ga imamo tukaj, bo vedno tudi značilno za naša nadaljna pogajanja. Hvala. Adesso ascoltiamo il parere dei gruppi politici, naturalmente. Hvala lepa, gospod Brnje. Sedaj pa bomo prisluhnili mnenjem eh, političnih skupin. Modrega kartona v tej fazi ne sprejemamo. Predsednik Manfred Weber, izvolite. Gospod predsednik, komisar Brnje, predstavnica Evropskega sveta. Po referendumu za Brexit pred tremi leti je bilo rečeno, citiram, Evropska unija ne deluje, z njo je konec. Tri leta potem je Evropska unija še vedno živa, močna, združena in točno ve, kaj hoče. V tem trenutku ne izstopa iz Evropske unije Britanija. Podjetja in delovna mesta zapuščajo Združeno kraljestvo. Ena tretjina podjetij načrtuje zapustiti Združeno kraljestvo. Vsi to obžalujemo, no, ne vsi, večina nas to obžaluje v plenarni dvorani. Žal nam je zato, kar se je zgodilo na referendumu, ampak kampanja je imela za glavni namen to, da predstavi evropejce kot neumne. In zdaj vidite, kaj se zgodi, če Evropo podstavite pod vprašaj. Tako da ste nam pravzaprav pomagali. Prepričali ste nas, da je vaš pristop neumen. Kot so povedali uh, gospod Barnier, gospod Juncker in gospod Juncker je bil ponedeljski sestanek neuspešen z Borisom Johnsonom. V parlamentu se pogovarjamo o trenutnih razmerah. To je Evropski parlament, ni spodnji dom. Brexitiri pravijo, da bo Westminster prevzel nazaj nadzor in zdaj so ga pravzaprav zaprli. Je to izraz demokracije v Združenem kraljestvu? Brexitiri. Gospe in gospodje, še nekaj mi hodi po glavi. Eden izmed glavnih razmislekov in sicer državljane zastopa ministerski predsednik in voljo državljanov je treba izvesti. 51 odstotkov je večina in to je treba spoštovati, ampak 51 odstotkov na referendumu ne predstavlja celotnega naroda. Narod se zastopa v parlamentu, na plenarnem zasedanju parlamenta, kjer se izmenjujejo mnenja, tam se zastopa državljane, narod. In ko se potem reče še, Treba je izvesti mnenje državljanov, vendar se pravzaprav zoprstavite parlamentu, se potem zastavlja temeljno vprašanje, ali je vaš pristop pravilen. Vodstvo ne pomeni razdelj, razdeljenosti, pomeni enotnost. In zato sem precej zaskrbljen glede tega, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu. Za ELS je jasno, današnjo resolucijo bomo podprli, Hvala gospodu Barneju za njegovo delo, hvala tudi Giju Ferhofštatu, vsem kolegom iz usmerjevalne skupine za Brexit za vaše delo. Kot parlament smo znova izkazali, da je naše stališče enotno. Podaljšanje roka lahko sprejmemo le, če bo dobro utemeljeno. In podprli bomo tisti dogovor, ki je bil zastavljen doslej ki je podprt z dobrimi argumenti. Smo pa sicer odprti tudi za nove predloge. Vendar moram opozoriti vse. Pri razpravah o novih predlogih mora biti nekaj jasno. Evropska unija ne sme dopustiti, da se bo izvajal dumping z našimi socialnimi standardi. Tega nikako ne smemo dopustiti v razpravah, ki nas morda čakajo. Brexit je postal povsem nepredvidljiv in pripravljeni smo na najslabši možni scenarij. Če britanska politika ne bo, se ne bo uspela izviti iz eh, svoje situacije, v kateri je zastala, pa mora biti jasno vsaj nekaj. O svoji prihodnosti morajo imeti možnost odločati državljani Združenega kraljestva. Presidente Garcia Perez, a lei la parola. Gospa Garcia Perez, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Brexit brez dogovora bi bila slaba novica za vse, predvsem pa bi to pomenilo katastrofo za Združeno kraljestvo. In ne gre tukaj samo za naše mnenje. Tudi izjava poročila Yellowhammer se strani britanske vlade opozarja na najslabše scenarije Brexita brez dogovora in uh, ruši to utopijo, ki jo širi Boris uh, Johnson. Povišanje cen elektrike. Uh, zmanjšanje dobave zdravil in uh, prehrane, kar bo predvsem vplivalo na najbolj ranljive plasti prebivalstva, pravna negotovost za uh, stotine tisoče britanskih državljanov, ki živijo v Evropski uniji in pa in za evropske državljane, ki živijo v Združenem kraljestvu. Eh, ne domišljam si, da bodo nekateri poslanci spremenili svoje mnenje in stališče glede tega, ampak edino, kar vas prosim, je spoštovanje. Nisem eh, naivna, eh, ne prosim, da spoštujete ta parlament, ki ga že dolgo časa ne spoštujete, ampak prosim vas, da spoštujete ljudstvo, narod, za ki pravite, da ga tukaj predstavljate. Saj se vsi ti dvomi eh, spreminjajo eh, v eh, strahove in eh, skrbi eh, državljanov, ki jih tu predstavljamo. Zato v tej resoluciji izražamo našo podporo razširitvi 50. člena, zato da bi se izognili katastrofalnemu scenarju izstopa brez dogovora, če bi Združeno kraljestvo potrebovalo več časa za to, da organizira splošne volitve ali referendum. V tem primeru lahko računajo na našo podporo. Odgovorni za trenutno kaotično situacijo ima eno samo ime. To je Boris Johnson. Značaj Eh, določene osebe je njegova usoda, so pravili stari Grki in strinjam se z njimi v zvezi s tem. In uh, lahko se navežemo tudi na knjigo eh, nekdanjega državnika uh, Združenega kraljestva Churchilla. Uh, Delovanje Borisa Johnsona namreč lahko poruši zgodovinske vezi med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo in zato mislim, da bi morali vsi bolj odgovorno pristopiti eh, k tej situaciji, zato da bi omilili katastrofalne posledice ehm, tega brexita. Zauzemati se moramo v tem zboru za zaščito pravic evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu. To je za nas bistvenega pomena. Skrbijo nas te eh, zmedene izjave britanskega ministra za notranje zadeve, ki govori, da po 31. oktobru ne bo več eh, možno prosto gibanje oseb. Ampak naj bo jasno, državljani ne bi smeli plačevati cene za takšen neurejen izstop, zato je treba zahtevati urejen izstop. Eh, zaščito državljanskih pravic. Eh, zauzemati se moramo zato, da ne bi bilo meje med Severno Irsko in Irsko ter za zaščito celovitosti notranjega trga. Socialni demokrati smo vedno gledali na Brexit kot na zgodovinsko napako in smo pripravljeni podpreti združ, eh, državljani Združenega kraljestva, če bi se odločili, da bi to odločitev preklicali. Besede, ki jih je britanski eh, minister izrekel v Bruslju, eh, naj nas spomnijo tudi na govor ministra Črčila v eh, parlamentu 26. Eh, novembra leta 1945. To, kar se zdaj dogaja, bo ta kontinent pahnilo v situacijo, kakršne še nismo eh, živeli imeli od eh, propada rimskega cesarstva in zato se moramo zauzemati, da bodo vsi evropski državljani lahko še naprej živeli v miru in eh, računali na stabilnost. Gospod Verhofstadt, izvolite. Eh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Treba se je spomniti oziroma treba se je zavedati, da morda britanski parlament v tem trenutku ne dela, ampak Evropska unija pa deluje. In to kažemo z današnjim plenarnim zasedanjem. Fantastično je, da skupina za Brexit in gospod Farage povzročajo toliko hrupa, ker tega ne morejo več početi v Westminstru, tako da zdaj to počnejo tukaj. In pravzaprav v Westminster celo niso bili izvoljeni. Dragi kolegi, Evroskeptikom je všeč kritizirati Evropo, rekoč, da je Evropska unija nedemokratična. In prepričan sem, da bodo čez nekaj trenutkov to znova ponavljali. Lahko pa vam povem, da Jean-Claude Juncker in Tusk lahko storita marsikaj, ne moreta pa zapreti urad našega parlamenta. To ni mogoče. Če bodo evroskeptiki v prihajajočih trenutkih znova želeli primerjati Evropsko unijo s Sovjetsko zvezo, se lahko zdaj obrnejo kar na Westminster in ne v Bruselj ali na Štrasburg. To zdaj se mi zdi idealen trenutek za kaj takega. Upam, da bo današnje glasovanje o resoluciji znova izkazalo našo enotnost glede Brexita. Enotnost, ki pomeni parlament, komisija, svet in 27 držav članic. Ampak o tem pravzaprav sploh ni treba razpravljati. Brexit je nekaj slabega. To je slaba zamisel. Ima pa vsaj en pozitiven učinek. In sicer znova je združil evropejce. Evropski projekt je od Brexita naprej postal bolj priljubljen. To opažamo v vseh javnomnenjskih raziskavah znotraj Evropske unije. Sporočilo državljanov na volitvah je bilo izjemno jasno. Evropo je treba reformirati, ne pa uničiti in niti ne zapustiti. To se je pokazalo v vseh državah članicah, tudi v Britaniji, kajti skoraj da 40 od 73 izvoljenih britanskih poslancev se zauzemajo za to, da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Celo danes. Dragi kolegi, tem sem prišel do glavne točke, do rezultata, do dogovora, ki je še vedno mogoč, vsaj po mojem. V parlamentu v naši resoluciji postavljamo tri pogoje. In vse bi rad spomnil na to, gospod predsednik. Prvič, treba je zavarovati pravice vseh državljanov. Za evropejce in za britance. Danes to še ni izpolnjeno. Vsak dan se v britanskih medijih pojavljajo predlogi in primeri ljudi, ki živijo že eno ali dve desetletji v Britaniji in še vedno nimajo urejenega statusa. Zato se mi zdi, da je treba izpeljati bistven premik v britanski vladi, da izpolnejo vsaj to, na podlagi dogovora. Ne potrebujemo birokratskega izvajanja, kot, imamo dos, kot smo ga imeli doslej. Britanska vlada mora avtomatsko registrirati vse državljane Evropske unije, ki tam živijo. Sam vem in vi veste, da je Borisu Johnsonu, premijeju, zelo všeč, da se primerja s filmskimi junaki. Vendar pa, kar zadeva pravice državljanov, gospe in gospodje, na mesto, da igra jeznega halka, bi se moral zgledovati po drugem liku. Po gospe Doubtfire, kjer je glavno vlogo odigral Robin Williams, zdaj že pokojni. Zdaj bi se dotaknil še ene težave irskega varovala. No, Mišel, če jim izraz backstop povzroča težave, bi to morda lahko imenovali varnostno mrežo, safety net, morda bi se glede tega lahko dogovorili. Takšno varnostno mrežo potrebujemo ne le zaradi gospodarskih razlogov, temveč tudi zato, ker je treba zagotoviti, da se nasilje ne bo vrnilo na irski otok. To je glavni razlog. Zdi se mi povsem neodgovorno, od številnih britanskih eh, poslancev, zlasti ta doradnih toricev, da tega ne sprejmejo. Mišela in Jean-Claude bi, bi prosil, da to potrdite v razpravi, ampak zdi se mi, da še niso predložili niti ene pravno izvedljive alternative, niti do tega trenutka. Tako da britanski mediji, ki predlagajo, da se backstop omeji na kmetijske proizvode, to nikakor ne zadostuje. To predstavlja le 30-35 odstotkov eh, celotnega uvoza proizvodov in storitev. In varovalo tudi ne more biti enostransko za eh, skladiščene proizvode, kajti to ne bi bila varnostna mreža to bi bil trajni instrument za izsiljevanje v prihajajočih pogajanjih. Varnostna mreža mora biti prav to varnostna mreža na obeh stranih, ne le na eni strani, temveč tudi na drugi. In potem še za konec prihodni odnosi. Dragi kolegi, to je treba ponoviti, kaj ti gre za nov sklic parlamenta. Več kot 60 odstotkov poslancev je novih, zato je treba naslednje ponoviti. Ta parlament ne bo nikoli sprejel dogovora z Združenim kraljestvom, ko bi Britanija imela vse prednosti proste trgovine, ničelne tarife, ne bi pa spoštovali naših ekoloških, zdravstvenih, socialnih standardov v prihodnosti. To se ne bo zgodilo. Eno vam pa lahko povem. Vem, da nekateri v Britaniji mislijo, ah, ti evropejci na koncu pogajal se, pogajan se bodo vdali. Morda, ampak neumni pa nismo. In to pomeni, da ne bomo uničili naših lastnih podjetij, branili jih bomo. Branili bomo naše gospodarstvo, tudi naš notranji trg. In nikoli ne bomo sprejeli Singapurja na Severnem morju, kot to ljudje imenujejo. Dragi kolegi, to se ne bo zgodilo nikdar. In še za konec, vse veste, Brexit se je začel kot poskus Davida Camerona, da bi premostil razhajanja v konzervativni stranki med Torici. Posledice pa so bile še večji razkol v britanski družbi. Ampak kot evropejci ne bomo nikoli dovolili, da bo zaradi Brexita prišlo do razhajanj in razkola v Evropski uniji. Nikoli. Hvala, gospod Verhoštvar. Gospod Lambert, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Dragi kolegi, mi si nismo izbrali Brexita vendar pa spoštujemo izbiro večine britanskih voljivcev in najboljši dokaz za to je, da v dobri veri vodimo pogajanja o sporazumu, ki bi omogočil to ločitev, ki jo obžalujemo med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Rad pa bi povedal, da ta odločitev Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo, ne dopušča Združenemu kraljestvu, da bi opustilo pravne zaveze, ki jih je kot članica Evropske unije sprijelo v tem 45-letnem obdobju. Um, pa tudi uh, velikonočnega sporazuma, ki je nastal po obdobju, ki je uh, zahtevalo življenja toliko oseb. Uh, ne vem, zakaj predstavniki britanske vlade uh, ne vidijo ali se delajo, da ne vidijo in da ne prepoznavajo teh obveznosti. In zato uh, vas v imenu evropejcev prosim, da odpremo pas 500 km znotraj Evropske unije, na, zato da zagotovimo, uh, Eh, da se ne bi tu izvajala, mm, izvajal socialni, politični in gospodarski dumping, ki bi bil nesprejemljiv. Ampak takšno stališče, takšen način, kot ga sedaj vodi britanska vlada, je pripeljal v trenutno slepo ulico. Eh, torej, če ta perspektiva dogovora brez, spor, eh, izstopa brez dogovora ostaja, je To gotovo nekaj, česar se ne moremo veseliti in zato bi rad povedal tistim, ki se pa tega veselijo v Združenem kraljestvu, da uh, eh, 27 držav članic to spremlja zelo pozorno. Še dve besedi. Um, tak izstop brez dogovora. I, torej, če je to eno zlo in drugo zlo, um, spodkopavanje notranjega trga, bodo evropski državljani se vedno raje odločili za manjše zlo. Eh, Britanci v Evropski uniji eh, vedo dobro v imenu vseh ostalih milijonov Britancev, kje je interes, njihov interes znotraj Evropske unije. Zato menim, da bi morali Britanci zaprositi za podaljšanje roka uh, na podlagi 50. člena. Eh, in dokler upamo, da bo prevladal razum, moramo storiti vse za to, da bi to možnost le izkoristili. Hvala, gospod Lambert. Gospod Zani, izvolite. Hvala, predsedujoči. Sam sem vedno bolj presenečen zaradi nasprotovanja demokraciji, ki jo predstavniki v tej dvorani izkazujejo tukaj nas poučujejo o demokraciji, v najstarejši demokraciji na svetu, v na enem od najstarejših parlamentov, parlamentov na svetu, ko so institucije tukaj, evropske institucije v zadnjih letih dokazale, da nasprotujejo demokraciji, izključujejo manjšine iz raznih predstavništv in imajo uh, odločevalni postopek, ki ga ne vodijo izbrani župani, predstavniki, eh, poslanci, ampak delajo to neki birokrati. In to se, ta aroganca se odraža v predgovoru resolucije, ki jih je večina političnih skupin zapisala in jo bomo tukaj potrdili. Predgovor te resolucije piše, da, se, da je brexit obžalovanja vreden. Za vas demokratično dejanje, največje demokratično dejanje in to je referendum, je nekaj obžalovanja vrednega. Vi poučujete tukaj, dajete nauke britanskemu parlamentu in tega bi se morali sramovati. Zelo zaskrbljujoče je, da ta, to nasprotovanje ne zadeva samo, tega, samo Brexita, ampak v novejši zgodovini Evrope je kar nekaj primerov, kako, kako je ta institucija, te institucije, evropske institucije nasprotovale. Eh, volji državljanov, recimo primer Francije, Irske in nizozemskim državljanov. Nasprotovali so grškim eh, državljanom, ki so rekli, da se Brusel ne bi smel umešavati, vemo pa, kako so stvari potem potekale. Torej, ne skrbi me toliko prenehanje dela britanskega parlamenta, to je nekaj, kar predvideva angliški zakon. Skrbi me veliko bolj nasprotovanje Evropskega parlamenta referendumom in, in volilnim rezultatom. Odločitve, ki jih sprejmejo državi, narodi in ki niso všeč tej instituciji, bi morale biti na ne najbolj običajne načine, bi jih vi želeli spremeniti. Mislim, da je um, center Brexita, ključna točka v Brexitu je strah da bi pokazali uh, kakšno drugo pot in da bi združeno kraljestvo zunaj Evropske unije uh, pokazalo, da je ta institucija zagrešila napake in da nekateri lahko se odločijo drugače in da lahko dokaže, dokažejo, da je dobro in da je celo bolje živeti zunaj Evropske unije. To je odločitev britanskih državljanov. Mi moramo to spoštovati hkrati. Želi, to, da želimo, tako kot nekateri želijo to storiti, eh, torej kaznovati državljane Združenega kraljestva samo zaradi tega, ker so se odločili za drugo pot, ne, eh, ni v čast vašemu projektu. V treh letih še nisem videl, da bi si ta institucija um, razmislila o svojih dejanjih in da bi razmislila o koreninah in o razlogih, zakaj se je neka država odločila, da bo zapustila Evropsko unijo. Zakaj je neka država eh, Evropske unije rekla dovolj, zadosti nam je tega evropskega projekta, ki se vam zdi neizogiben, jaz pa vidim veliko napak. Namesto, da bi se, torej ne bi se toliko ukvarjal z tem, kar se dogaja v Združenim kraljestvom, ampak bi se ukvarjal z politično in institucionalno krizo v Evropski uniji. To je interinstitucionalna kriza med državami članicami, svetom in pa parlamentu, notranja kriza v parlamentu, eh, torej boji med političnimi skupinami, so, kjer prihaja do razkolov in ki so um, komaj potrdili predsednico komisije in nekega bodečega, bodočega politika, ki ga še ni tukaj. Torej, ne delite nauka v tistim, ki so se odločili za drugo pot, ampak bolje in globlje razmislite o problemih, globokih problemov, uh, ki jih imajo vaše institucije. Sicer Evropska unija ne bo imela nobene prihodnosti. Hvala. Hvala, predsednik Van Orden, izvolite. Uh, Gospod predsednik, za začetek bi se rad zahvalil Jean-Claudu Junckerju in Michelu Barnierju za koristne pripombe danes zjutraj. Britanska vlada si želi dogovora, ne kakršnega koli, ampak dogovora, ki bo spremljiv za britanski parlament in britanske državljane. In to moramo doseči hitro. Treba je izstopiti 31. oktober, 29. marca bi že morali izstopiti, potem 12. aprila, zdaj 31. oktober. Zakaj bi še naprej odlašali? Nekateri izmed vas menite, če se bo vse skupaj še malce podaljšalo, se bo režim v Britaniji zamenjal, morda se bo spremenilo tudi javno mnenje. In to so le iluzije, to lahko rečem. Kakšnega odnosa si želite z Britanijo v prihodnosti pozitivnega, ki bo temeljil na prijateljstvu, dobri veri in vzajemnih interesih ali odnosa, ki bo temeljil na jezi, zagrenjenosti in izključevanju? Vsi, ki sodelujejo v procesu, si želijo sporazuma in podvojiti je treba prizadevanja, da do tega pridemo. To pa zahteva dobro voljo in fleksibilnost na obeh stranih. Spomnimo se, v Evropski uniji ni mogoče nič, hkrati pa vse, če zato obstaja politična volja. Kar pa zadeva evropske državljane, je bila britanska vlada zelo jasna. Dobrodošli so, da ostanejo, prav tako bomo zaščitili njihove pravice. Več kot milijon prosilcev je že dobilo urejen status v okviru britanskih ureditev in veliko časa je še zaostale, da se prijavijo. Evropska unija pa mora sprejeti podobno velikodušen pristop do britanskih državljanov. Težava pa še vedno ostaja seveda meja med Severno Irsko in Republiko Irsko. Nihče nima večjega interesa za ohranitev miru kot prebivalci Severne Irske in britanska vlada. Kljub težavam smo zavezani Belfastskemu, torej velikonočnemu sporazumu. Ta sporazum pravzaprav ne omenja meje mimo grede. Temeli pa na spoštovanju obeh skupnosti, obeh tradicij na Severnem Irskem. Prosim, ne pozabite, da se je večina da je večina ljudi na Severnem Irskem unionistov. Ponosni so na to, da so Severni Irci in Britanci in takšni želijo ostati. Nekateri v tem parlamentu so na to očitno pozabili. Tako Evropska unija kot Združeno kraljestvo morata postati ustvarjalni pri svojem razmišljanju, tako da zagotovimo to varnostno mrežo, kot morda vse skupaj tu zdaj imenujemo. Vrhovštotova resolucija pa ne prinaša nič koristnega v tem trenutku. Mi si želimo usmerjevalno skupino za Brexit, ki je zares demokratična, povsem reprezentativna in dejanski vir modrosti in zamisli, ne le da ponavljate izpete stare mantre. Končni dogovor mora potrditi ne le mnenje britanskega parlamenta, eh, oziroma končni dogovor mora potrditi tako britanski kot evropski parlament. Kolegi, čas je, da zavihamo rokave. Gospod Barnier ne potrebuje navodil, mora pa skleniti dogovor in svet ga priganja, naj, se tu, naj s tem delom že pričnemo, preden se svet sestane 17. oktobra. Ne zamudimo priložnosti za sveže in razburljivo partnerstvo med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, s čimer moramo služiti vsem našim državljanom prihajajočih letih. Hvala. Hvala, predsednik Širdevan, izvolite. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. No, poslanec sem in brexitir mi je dejal, da zdaj uničujemo imperij. In mislil je seveda na Evropsko unijo. Ampak brexitiri s svojo politiko so pravzaprav dosegli le to, da se je Združeno kraljestvo znašlo v eni največjih političnih kriz v zadnjih desetletjih. V krizi, ko delojemalci in delojemalke, upokojenci in MSP-ji so tisti, ki bodo plačali ceno za to. Ta politika ni v interesu ne Združenega kraljestva, ne Evropske unije in prebivalcev obeh. Vlada Borisa Johnsona to natančno ve. Operation Yellowhammer je ključna beseda za to. Meni to zveni kot slab naslov filma Jamesa Bonda. In v teh dokumentih najdete analize britanske vlade, iz katerih izhaja, da bo lahko prišlo do težav pri oskrbi zdravili, s hrano, morda do socialnih pretresov, do nemirov, lahko celo do konfliktov na severnem Irskem. Vendar pa vlada očitno sledi prav tej strategiji in to je popolna zmota. Prav tako ne govorimo o nečem abstraktnem, ko govorimo o brexitu z ali brez dogovora. Gre za to, da bo Nemec ali Poljak vedel, ali bo dobil dovoljenje za prebivanje v Združenem kraljestvu, ali bo tam eh, lahko zaprosil za zdravstveno skrbo. Enako velja tudi za Britance v, v Evropski uniji, da bodo vedeli, če so upokojeni, kako bo potekalo izplačevanje njihovih pokojnin v Evropski uniji. Prav tako nekdo v Belfastu hoče vedeti, ali ga bo v prihodnje znova strah na ulicah, kot je bilo v, za, eh, v bližnji preteklosti med eh, državljansko vojno. O tem govorite, ko govorite o tako imenovanem trdem brexitu. In britanska politika mora končno nekaj storiti in izkazati voljo za to, da se doseže dogovor. Spoštovane kolegice in kolegi, Prav tako potrebujemo pravo demokracijo, s katero se bomo zoprstavili fašizmu. Pri Veliki Britaniji pri misl, mislim na kolonialistično velesilo, ko pomislim na socialiste, recimo Karl Marx je našel azil v Londonu, vendar pa zdaj, ko mislim na Veliko Britanijo, gotovo ne pomislim tako, kot je rekel gospod Verhofstadt na Halka. Zdaj je treba zaščititi pravice državljanov in državljank in za to lahko poskrbi le modra politika. Zato bomo tudi mi vsekakor podprli resolucijo Evropskega parlamenta. Hvala za pozornost. Eh, Hvala, gospod Sinčič med neopredeljenimi. Hvala. Hvala. Danes, danes govorimo o brexitu. Rezultati na britanskem referendumu so nekaj, kar se zdaj želi ovirati. To je napaka. Referendum naj bi zdaj ponavljali dvakrat, trikrat, štirikrat, dokler odgovori ne bodo pravi. Je to logika referenduma? S tem demokracija postane absurdna. Za začetek bi rad parafraziral Edwarda Greja, ministra za zunanje zadeve v Veliki Britaniji iz začetka Prve svetovne vojne, ki je dejal, odnosi, dogovori, beseda mora biti nekaj vredna, drugače nam preostane samo še top, napad drug na drugega, referendum mora nekaj veljati. To, za kar se je izreklo britansko ljudstvo, mora nekaj veljati in to voljo je treba spoštovati. Ali ne pove o volji britanskega naroda, tudi tisto, kar piše na 29. strani manifesta najmočnejše stranke v britanskem parlamentu. Da je bilo na to toliko napisanega v britanskem parlamentu. Mislim, da to že kaj pove o voli britanskega ljudstva. Ampak to je preteklost, zdaj se je treba zazreti v prihodnost. Gospa von der Leyen je pred nekaj tedni tu govorila o skupni zunani politiki kot o nečem, kar je še treba vzpostaviti po pogajanjih. To se mi zdi zelo nevarno. Gospa von der Leyen ne more definirati hrvaškega stališča, kako se bomo obnašali do Bosne in Hercegovine, eh, Srbije, Irana, Malte, kogarkoli drugega. Dos je integracije in federalizacije. Zaradi vsega tega je euroskepticizem močnejši. Nekateri bodo dejali, euroskepticizem je nevaren. Morda, kakor za koga, sam bi dejal, da je nevaren eurofundamentalizem. Fund, fundamentalizem ali način Merklove ali način nikogar. Ne, ni dovoljena redef, ponovna definicija odnosov. Če kaj takega ne bo dovoljeno, bo Brexit šele začetek. Treba je upoštevati 50. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, da se olajša izstop tistih držav članic, ki se za to odločijo. Hvala. Gospa Hübner za dve minuti. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik, kolegi in kolegice. Danes imamo razpravo in glasovali bomo o peti resoluciji tega parlamenta o brexitu na dan, ko britanski parlament ne deluje, suspendiranje. Morda bi lahko rekli, da gre za paradoks. Pripričana sem, da večina izmed nas obžaluje, da bo do Brexita prišlo in da smo še naprej zavezani urejenemu Brexitu. Sporazum o izstopu, ki ga je so pripravil tudi naš parlament, pri čemer smo tesno sodelovali z Mišelom Barnjejem, hvala Mišel, ta sporazum ponuja pravno gotovost za vse